tako kolegice in kolegi nadaljujemo z delom in sicer nas čakajo glasovanja prvo poročilo o delu parlamentarne skupine za nadzor finančnih trgov za leto.